dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč, avtor poročila Knut Fleckenstein. No, mimo grede, poročevalec tudi prihaja iz eh, pristaniškega mesta. Gospod eh, poročevalec, Knut Fleckenstein, beseda je vaša. Vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Od začetka uh, razprave o pristaniškem svežnju 1 pred 15 leti je zmeraj znova prihajalo do tega, da ta hiša ni z večino podprla različnih predlogov. Upam, da bo danes to drugače in da boste lahko pritrdili sedanjemu predlogu in da zadeva ne bo taka kot v preteklosti po pogajanjih v svetu bo to možno, namreč zato, ker v tem trenutku pristanič ne gre več izrabljati za tržne ideologije. Treba je bolje organizirati pristanišča, med drugim tudi tako, da se po potrebi in smiselno omeji število ponudnikov pristaniških eh, storitev. Sedanji predlog je namenjen izboljšanju konkurenčnosti, povečanju transparentnosti, avtonomiji pristanišč in pa boljšemu vključevanju uporabnikov na nebirokratski način. Za okrepitev konkurenčnosti je nujno tudi to, da se v pristaniščih zagotovijo dobra delovna mesta. V 21. stoletju to naj ne bi bili mezni delavci. Z uredbo, s tem seveda, oziroma z uredbo tega seveda ne bo mogoče popolnoma urediti. Treba pa je pozvati k ureditvi kadrov, izobraževanja, poslovnih modelov, ki so v tem stoletju pomembni in potrebni za zagotovitev dobrih delovnih mest. Sedanja rešitev je mogoča zato, ker komisarka Bulc v nasprotju z njenimi predhodniki izvaja res pragmatičen pristop. Ta rešitev je možna tudi zato, ker smo govorili z mnogimi deležniki na kraju samem. Upam, da vas bom lahko prepričal, da je rešitev nujna na tak način, kot jo eh, zastavljamo. Treba je zagotoviti v terminalih eh, preglednost. To je dobro za vse. Evropski deležniki seveda mogoče uh, sanjajo o drugačnem sistemu, o sistemu, kjer uh, bo še zmeraj veljav no, načelo nekonkurenčnosti. Pa vendar to se bo z jutrišnjem glasovanjem spremenilo. tem trenutku imamo pred sabo dober predlog, med drugim predlog, ki se nanaša na skupinske izjeme in jih ustrezno ureja. Tudi te bomo intenzivno preverjali. Rad bi se zahvalil kolegom, poročevalcev v Senci za upravljeno delo. Zahvaljujem se komisarki za res pragmatičen pristop in seveda tudi hvala vsem deležnikom, ki so nam pomagali, da smo prišli do dobrega rezultata. Seveda nam ni uspelo, da bi bili res vsi zadovoljni s tem, pa vendarle upam, da vas bom uspel prepričati, da je predlagani akt dober kompromis. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu Evropske komisije, gospa Violeta Bulc, izvolite. gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci komisija toplo pozdravlja to poročilo o katerem bomo danes razpravljali. iskreno se želim zahvaliti gospodu poročevalcu gospodu fleckensteinu ki je pripravil to poročilo. In eh, predvsem sem hvaležna za njegov pogled v prihodnost. Hvala za dobro upravljeno delo. Hvala tudi poročevalcem v Senci in odboru za promet za odlično kakovost tega poročila. To je zelo pomemben del evropske politike na področju prometa za spodbujanje nadaljne modernizacije pristanišč. Vsi se zavedamo ključne vloge pristanišč v naših transportnih sistemih in tudi za naša gospodarstva. So vrata Evrope v svet, eh, prav, tako zagotavljajo številna delovna mesta, ne le v pristaniščih, temveč tudi v s tem povezanih sektorjih. In s tem se moramo ukvarjati tudi v duhu s tem povezanih sektorjih strategij. Na kratko, postanišča so zelo dragocena za nas in zato jih moramo tudi ohraniti, za kar namerava poskrbeti tudi ta uredba in zato to sodi tudi v ene od najpomembnejših nalog v tem letu. Pomembno pa je tudi, kako bomo uporabili javna sredstva v pristariščih. Moramo zagotoviti enakopraven položaj pristanišč v Evropski uniji. Številna pristanišča namreč prejemajo veliko sredstev iz proračuna Evropske unije in zato je finančna preglednost ključnega pomena. S tem pa bomo imeli tudi možnost, da poenostavimo pravila financiranja. Komisija dela tudi na področju ureditve izuzeti in izjem, tako da bi se lahko osredotočila na kritične primere, ki so ključnega pomena, zato da ugotovimo, kateri dejavniki so pomeni za zagotovitev enakovrednega in enakomernega položaja pristanišč. Posvetovanje s ključnimi deležniki se je začelo danes. Ta uredba v pristaniških storitvah bo pomemben prispevek s premembam in seveda upamo na vašo podporo. S tem bomo imeli tudi več jasnosti v sami organizaciji in ureditvi ter nudenju pristaniških storitev želimo priti do eh, stanja, v katerem se ne bo odločalo v pristaniščih poprek na, eh, na način zakonodaje, ki bo enaka za vse, brez upoštevanja resničnih pogojev dela. Hočemo imeti pravno jasnost in pravno stabilnost tako za tiste, ki delajo v pristaniščih, kot za investitorje. To je tudi del širše strategije. Po kopu 21 smo k temu še bolj zavezani. Pristanišča naj bodo privlačnejša, tako da bomo zagotovili tudi različne alternative razvoja ter boljšo povezanost kopenskega in pomorskega prometa. Prav tako moramo diverzificirati plovne poti ter zagotoviti boljšo povezavo eh, kratkih plovb z drugimi prometnimi linijami. Lahko se zahvalim za koristo upravno delo odbora za promet, eh, za Uspeh te uredbe pa so zainteresirani še številni drugi deležniki, vključno sindikati, organizaciji, javni pristaniških dejavnosti in naj skrajšam. Hočemo zagotoviti tudi večjo varnost in preglednost za delavce in za poslovanje. Nočemo imeti nek sistem, ki bo zagovarjal eno velikost za vse. Zavedamo se, da so pristopi pristanišča različna in osnutek te uredbe tudi spoštuje to raznolikost. Hočemo pa zagotoviti eh, sistematično ureditev in organizacijo naših pristanišč. Eh, zato je treba nujno začeti s dialogi, s posvetovanji, zato da dosežemo napredek na področju oblikovanja te pomembne zakonodaje. Uh, V letu 2014 smo se že odločili za to v času italijanskega predsedovanja. Čas je, da zaključimo tudi pogajanja s svetom in zaključimo ta dosje. Moram reči, da imamo še veliko dela in vendar si prizadevamo, da vse to zaključimo še pred poletjem. Vabim vas vse, da stopimo skupaj in ne izgubimo te priložnosti. Uh, Najlepša hvala. Sedaj so na vrsti predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu ELS. Elizabet Vozenberg, Verjonidi. Minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi pristanišča so nedvomno pomembni gonilci gospodarskega napredka v državah članicah in tudi v Evropi kot celoti. Velik del trgovinske menjave Evropske unije poteka namreč ravno preko pristanišč, preko katerih poteka večina uvoza in izvoza. Zaradi tega bo ta uredba, o kateri bomo glasovali v plenumu, zelo bistveno vplivala na izboljšanje pristaniških storitev v evropskih pristaniščih, saj jih bomo lahko končno posodobili v smislu večje konkurenčnosti ter omejili bomo tudi pravno negotovost, kar bo prispevalo k temu, da bodo pristanišča bolj zanimiva za investitorje. S tem bomo omogočili našim pristaniščem, da bodo delovala v preglednejših pogojih, da bodo lahko pritegnila investitorje, še zlasti v teh časih eh, krize, ki prizadeva vsa naša gospodarstva. Pomembno je tudi, kako zagotoviti preglednost in eh, pravno ureditev vseh pristaniških pristopin eh, ter enakopraven položaj delovanja pristanič v Evropski uniji eh, ter eh, možnost razločevanja med različnimi pogoji delovanja malih, srednjih in velikih pristanič, zlasti, kadar gre za zaračunavanje infrastrukturnih pristojbin. To bo pomembno tudi za ureditev notranjega trga.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 Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, tudi sama sem prepričana, da je to zelo pomembno poročilo, kot je rekla tudi gospa komisarka. Imam pa eno vprašanje. Namreč niste tega omenili v svojem nagovoru. Razlika med predlogom komisije in predlogom poročevalce namreč v tem, kako se naj bi zaračunavale pristojbene v pristaniščih. Ali menite, da je obstoječi način, boljši, ker komisija predlaga, da bi se ustanovil odbor, kjer bi sodelovali tudi razni operaterji, deležniki, eh, ki delujejo v pristaniščih. In ne vem, glede tega niste ničesar povedali. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Naj povem, da je v tem besedilu, ki je zelo uravnoteženo, jasno povedano, kako je s temi zadevami, ki jih omenjate. Ker govorimo o poštenem zaračunavanju, kar pomeni, da s tem manjša pristanišča ne bodo več kaznovana. To pomeni, da je tudi ta vidik obravnavan v samem besedilu, in da imamo s tem tudi predloge sprememb, ki so zelo uravnoteženi. Najlepša hvala v imenu skupine SND. Gospa Anderson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imamo več kot 300 pristanič v naši mreži. Več kot 3 milijone delovnih mest je neposredno ali posredno povezanih s tem. Še zlasti, kadar upoštevamo še raznolikost različne velikosti pristanišče, treba temu problemu posvetiti veliko pozornosti. Tega ne govorim v imenu eh, naše politične skupine, ampak menim, da moramo imeti uravnotežene ukrepe za evropske luke. To je lahko pomembno tudi za izboljšanje varnosti v prometu in hkrati lahko zagotovi tudi boljše varovanje okolja. Seveda smo naklonjeni tudi večjim naložbam v pristanišča. Vendar, tudi če bomo upoštevali predloge sprememb, se mi ne zdi, da bomo dosegli vse te eh, cilje. Imamo sicer nekaj dobrih eh, predlogov za usposabljanje, vendar vse skupaj še zdaleč ni dovolj. Namreč vzpostavljajo se spektakularni dvojni standardi, naprimer možnosti za zaračunavanje infrastrukturnih pristojb in to je lahko še vedno preveliko administrativno breme za operaterje. Prav tako a, ni konkretnih dokazov strani komisije, da je treba nujno spremeniti in tako močno vplivati na obstoječo prakso v pristaničih. Namreč doslej ni bilo ugotovljenih večjih težav konkretno na terenu. In že od leta 2012 se ukvarjamo s tem vprašanjem, ne da bi imeli konkreten odgovor na številna vprašanja. Tudi pravice delovanja sindikatov niso ustrezno zaščitene v ustreznih členih. Mi smo si želeli nečesa, kar bi izboljšalo pravice delavcev v pristaničnih, vendar tega preprosto ni najti v tem predlogu prav tako ni videti, da bi se zadostno posvetovali strokovnjaki za varovanje okolja. Tako da vas lepo prosim, da zavrnete predlog komisije. Um, uh, Hvala lepa, ali boste sprejeli modri karton gospoda Debratskija. Ga z veseljem. Izvolite, prosim. Much, Najlepša hvala gospa Anderson, naj povem nekaj v zvezi z vašimi pomisleki glede socialnih zadev. Ne vem, do katere mere in zakaj niste eh, prejeli tega predloga oziroma niste zadovoljni s predlogom komisije. Well... Hvala za vaše vprašanje. Glede socialnega vidika. Veliko več bi lahko storili znotraj samih eh, členu, da bi okrepili socialni dialog in njegovo vlogo in eh, zagotovili ustrezno vlogo pomembnih deležnikov. Eh, o tem bi se seveda lahko še pogajali, ampak če pogledate tiste, ki to zares prizadeva, s tem še vedno niso zadovoljni. To ni tisto, česar so si želeli in eh, ta predlog ne spremeni ničesar bistvenega.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 gospod predsedujoči hvala lepa gospe komisarki hvala tudi gospodu fleckensteinu kot poročevalcu. pristanišča v evropi so različna to smo že ugotovili in zato je tudi bilo tako težko spraviti skupaj ta pristaniški svežen. Že tretjič poskušamo in upam, da bo tokrat eh, šlo. Eh, v imenu eh, EKR, ugotavljam, kako zelo raznolika so naša stališča. Iz vrst SD je bilo slišati, da bi se premalo uh, eh, podarilo sociale. EKR pravi, da je bilo tega preveč. In vse to kaže, da je poročevalec očitno našel pravi kompromis. Uh, Jasno je, da pri kompromisu nikoli nihče ni sto odstotno zadovoljen. E, tudi pri nas med liberalci nekateri niso najbolj zadovoljni, kajti obstajajo določene izjeme, e, ki izuzemajo iz te uredbe določene storitve, kot naprimer e, pristaniške e, pilote in e, nekatere druge storitve v pristaniščih, če se si ne bi želeli. Ampak dobro, to je pač korak e, naprej in e, po mojem mnenju je ena stvar tu pomembna celo upravljalci pristanišča, kot tudi sindikati v pristaniščih so za ta predlog in zato moramo glasovati za, da se lahko pogajamo naprej in da za pristanišča, ki so izjemnega pomena za Evropo in za prihodnje blagovne tokove, pri vsem tem moramo zagotoviti, da bomo imeli vsaj neko mero enakopravnih eh, pogojev in eh, da ne bo prihajalo do izkrivljene konkurence in da bodo dejansko tudi investitorji želeli investirati v pristanišča. Vem, da je to bilo težko, kaj ti predlog komisije in to, kar je eh, poročevalec najprej predlagal, sploh ni šlo skupaj. Zdaj pa imamo res neko srednja pot in eh, vse tiste, ki še razmišljajo o tem, da bi glasovali proti, lahko pozovem k naslednjemu. Eh, veliko je že tu, vsega nihče ne more dobiti in zato mislim, da je pomembno, da to potrdimo in se pogajamo s svetom v interesu naših pristaničnih, v interesu Evrope. Mm, on behalf, uh, Hvala lepa. V imenu skupine Gue Engel, gospod Kologlu. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Uh, Mislim, da smo s tem vzpostavili dober delovni okvir, ker je obseg uporabe te uredbe tako ali tako omejen na organizacijo dela v pristaniščih in na preglednost finančnih transakcij, pristopi in tako naprej. Ni pa širše odprta problematika dostopanja do trga dela in uh, čeprav smo vključili v posvetovanje tudi eh, sindikate pristaniških delavcev, mislim, da je sedaj ta predlog uredbe močno drugačen od izvirnega predloga komisije, vendar v njem pogrešamo še dodatne vidike zdravja, usposabljanja, varnosti pri delu pristaniških delavcev, da bi se izognili nadaljnjemu poslabšanju pogojev dela. Prav tako je s tem treba nujno povezati tudi okoljevarstvene vidike pristaniških storitev. Želim pa se zahvaliti poročevalcu za dobro opravljeno delo in eh, upam, da bomo ustrezno glasovali tudi v zvezi s kompromisnimi predlogi sprememb in s tem dali dovolj prostora gospodu Flekenštajnu za nadaljna pogajanja s komisijo. V vsakem primeru se je treba zavedati, da ne bomo dovolili in omogočili nadaljnih ukrepov socialnega dumpinga na področju dela naših pristanišč. Hvala lepa. Ali boste sprejeli modri karton gospe Anderson? Da. Izvolite, gospa Anderson. Najlepša hvala, razumem, kaj pravite s tem, kako celovita liberalizacija trga ni več eh, merodajna pri tem ukrepu. Ampak tu govorimo tudi o obveznosti javne službe in vidim, da ste vi zelo naklonjeni zaščiti javnih služb, ampak ali se vam ne zdi, da gre tukaj za nekoliko zavajajoči pristop do te problematike? No, če dovolite, sam mislim, da ne gre za zavajanje tega parlamenta. Menim, da gre za boljše in nekoliko slabše vidike tega predloga, ampak zato moramo doseči nek eh, časten kompromis. Hvala lepa v imenu zelenih Kifteo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po dveh spektakularno neuspelih poskusih liberalizacije pristaniških storitev, je komisija potem bistveno omilila svoje ambicije, kar zadeva storitve in sicer v poskusu, da bi končno sprejela specifično zakonodajo za to panogo. Ampak eh, vendarle ponovno je uredba o pristaniških storitvah neuspeh v smislu reševanja resničnih težav v evropskih pristaniščih. Res je, da je pomorski promet, za katerega so pristanišča ključnega pomena, tisto, kar igra ključno vlogo pri zagotavljanju večje trajnosti v transportnem sektorju. Politični cilj zelenih je, da pomorska pristanišča umestimo v širši okvir trajnostne transportne politike, ki zadeva eh, varnostne, socialne in okoljske standarde ter vključuje čezmejno sodelovanje ter usklajevanje med pomorskimi lukami in prav tako upošteva pri svojih izračunih eksterne stroške. Prav tako ni nobenega dvoma v to, da javne finance zahtevajo preglednost. Ne moremo govoriti o luških storitvah, ne da bi govorili o javnem denarju, ki se steka v pristanišče z vidika infrastrukture in tudi z vidika samega poslovanja. Uredba o pristaniških storitvah bi lahko bila pripomogla k doseganju nekaterih teh ciljev, ampak žal je spodletela pri doseganju svojih lastnih ciljev in sicer zagotavljanja bolj trajnostnega in medsebojno povezanega transportnega omrežja. Kar zadeva finančno preglednost, eh, edina pametna stvar, ki jo vsebuje, čeprav premalo, eh, pa vendar eh, skuša zagotoviti določeno mero pravne gotovosti v tej panogi, ne uspeva pa mu zaradi pomembne povezave med finančno transparentnostjo in pa predvidenimi smernicami za eh, državne pomoči oziroma izjeme za pristanišča. Oba ta predloga eh, bi bili morali razvijati sočasno. To pobudo smo prvič najavili pred približno 11 leti in komisija naj bi šele zdaj sprejela smernice za državno pomoč pred letom 2017 je nekaj, kar nas spravlja v obup, ampak eh, ni pa nobeno presenečenje. Če bo Evropski parlament potrdil to poročilo, se mora pripraviti na resne kritike, saj to pomeni, da bomo podprli zavezojočo zakonodajo, ki stori bore malo v smislu reševanja česarkoli. Gre za nezadostno razvit in neučinkovit zakonodajni akt in zato pozivam kolegice in kolege, da zavrnejo to poročilo, ko bodo imeli jutri priložnost glasovati. Hvala. Thank you. Uh, uh, Mr. Hvala lepa. Gospod Taylor, spremete vprašanje po postopku modrega kartona gospe Curtin Darling? Seveda. Hvala lepa, gospod Taylor. Se strinjate z menoj, da ta svežen, če tudi predstavlja izboljšanje v primerjavi s preteklim, vsebuje nekatere iste nevarnosti, kot jih je vseboval tisti predlog, ki ga je parlament z veliko večino zavrnil v letu 2006, saj usiljuje dodatna administrativna bremena našim eh, pristaniščem, ne zagotavlja pa ustrezne zaščite za temeljne pravice eh, ali za varnost pri delu. Ja, mislim, da imate popolnoma prav. Eh, v tej svoji oceni. Ne pozabite, ta parlament je že zavrnil takšen predlog, saj zelo podoben predlog in to že dvakrat v preteklosti. Ne gre za prepoznavanja okoljskih eh, zahtev, vse omembe okoljskih eh, ocen učinkov, habitat Natura 2000 ornitološki vidiki, vse to je bilo črteno in gre za neuspešen poskus tega, da bi skozi parlament zrinili še eno novo različico v bistvu iste zadeve. In zato velja isti zadevi reči na enak način ne. Hvala lepa v imenu skupine EFDD. Gospa Jill Seymour. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uredba o pristaniških storitvah je nekaj, česar niti ne potrebujemo, niti nočemo v Združenem kraljestvu. Za razliko od kontinentalne Evrope ima Združeno kraljestvo zelo konkurenčna pristanišča eh, z levim deležem leteh v zasebnem sektorju. Evropska unija je dvakrat že neuspešno poskušala regulirati pristanišča in to je zdaj tretji poskus. Večina eh, pristanišč v Združenem kraljestvu je v zasebni lasti, je uspešnih in učinkovitih in zato ni na Evropski uniji, da Eh, regulira naša pristanišča. Z referendumom o Brexitu 23. junija bodo ljudje iz Združenega kraljestva glasovali za odhod iz Evropske unije. Na ta način se bomo osvobodili eh, prekomernih eh, zakonodajnih ukrepov in administrativnih bremen, ki nam jih ta kraj usiljuje in potem se bomo lahko pridružili preostalemu svetu in se lotili trgovine s preostalim svetom. In naša pristanišča so naša vrata v svet in v blaginjo. Ta uredba o pristaniških storitvah bo zato storila več slabega kot dobrega in Združenemu kraljestvu bo šlo bolje brez nje. Hvala lepa. Hvala. V imenu skupine ENF. Gospa Marie-Kristin Arnotu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Liberalizacija pristaniških storitev je stara morska pošast ja, te Evrope. V začetku 2000 eh, je Evropska komisija že dvakrat pogorela, ampak eh, brez nadaljnega poskuša znova. Ta predlog je nespremljiv, saj po eni strani predstavlja poskus poenotanja velikih evropskih pristanišč, ki so popolnoma drugače organizirana in dejansko preprečuje državam članicam in upravljalcem pristanišč, da bi storitve Eh, vzpostavili na podlagi svojih izkušenj. Z vidika konkurenčnosti in v optiki privabljanja investicij pa ta predlog povdarja potrebo po liberalizaciji določenih storitev. To bi za imelo za posledico eh, zelo negativen pojav, namreč da bi se začele eh, storitve izvajati strani nekvalificiranih ali premalo eh, usposobljenih eh, posameznikov, to bi bilo zelo nevarno. Dejstvo je, da so določeni veliki tu pozitivni, ampak konec koncev bo to zgolj eh, prazna posoda in ne vem, zakaj še naprej privatizirati. Ali želite, da naša pristanišča eh, počasi pokupijo investitorji iz tujine, kot se je nedavno zgodilo v Pireju, ki ga je kupila kitajska skupina Kosko. Iz teh razlogov bomo glasovali proti predlogu komisije in proti predlogu Evropskega parlamenta. Hvala. Besedo dobi gospod Marinesko. Odlično govorite romunsko, gospod predsedujoči. No, gospod predsedujoči, gospa komisarka. To vprašanje je že bilo predmet razprave, veliko mnenje o teh različnih določbah, ampak mislim, da smo dosegli kar opogumljajoč kompromis, ki bo omogočil razvoj novih delovnih mest, razvoj in eh, rast konkurenčnosti pristaniškega sektorja, prav tako bo to privedlo do avtonomije pri določanju pristojbin, enake pogoje za vse in pa boljšo kakovost storitev po poštenejših cenah. Prav tako ta predlog uvaja finančno transparentnost, zagostavlja enake pogoje in tudi možnosti za boj proti nezakonitim državnim pomočem. Ta uredba bo veljala za vse, vsa pristanišča v omrežju TNT, imajo pa države članice to fleksibilnost, da določenih pristanišč v perifernih regijah ne vključijo v področje veljavnosti. Prav tako se bodo na ta način pristanišča ognila nepotrebni birokraciji in nesorazmernim stroškom in ponudile bolj učinkovite storitve. Konkurenca na tem področju namreč zahteva odločitev, ki je že deset let zamujala. In to je lahko pomemben prispevek k reševanju naših nastalih težav. Hvala lepa, gospod Marinesko. Besedo dobi gospod Ismail Ertuk, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana komisarka. Najprej zahvala gospodu, poročevalcu gospodu Fleckensteinu za težko delo, ki ga je opravil. Mislim, da ne velja pozabiti, da smo imeli opravka s predlogom Evropske komisije iz tako imenovanega obdobja Kalasa, eh, ki je skušal vajati turboliberalizacijo na vsa področja in zato je bilo toliko teže delo poročevalca pri iskanju kompromisa. In kot že samo ime pa me pove, kompromis nikoli ni 100 odstotkov tistega, kar si vsi želijo. Eh, Vendar pa mislim, da moramo biti pripravljeni sklepati kompromise. Če si pogledamo ta dokument, ki je pred nami, potem vidimo, da je ta prisilna liberalizacija, ki je bila vključena v prvotni različici Evropske komisije, ni več tu. In če še bolj poglobljeno pogledamo, vidimo, da se pristanišče sama odloča, kako bodo ponujala svoje pristaniške storice. In to, kar je zame bil glavni argument za in konec koncev za to, da tudi jaz glasujem za, so tako imenovani minimalni pogoji, ki jih je poročevalci izpogajal. Minimalni pogoji, naprimer, ko gre za oduzem tako imenovanega standarda Good Reputation v primeru nespoštovanja socialnih standardov. To je pomembna pridobitev, kajti spomnim se številnih drugih dosjejev, kjer nam kaj takšnega ni uspelo. In če si pogledamo eh, to, kar je na področju transparentnosti, na koncu našla svojo pot v ta predlog, lahko pridem samo do zaključka, da je kozarec vsekakor na pol poln in ne na pol prazen in si zato tudi zasluži našo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo pa zdaj dobi gospa Jackie Foster. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej iskrena hvala gospodu Fleckensteinu za njegovo res eh, trdo, ustrajno delo na tem eh, dokumentu, ampak žal menim, da te spremembe ne gredo dovolj daleč. Uh, naša konzervativna vlada leta 1981 je začela s procesom privatizacije pristanišč v Združenem kraljestvu in zato ne bom podprla ničesar, kar bi postavilo pod vprašaj uspeha, ki ga je to namenilo britanskemu gospodarstvu, rasti in zaposlovanju. In naj zagotovim eh, govornikom pred menoj, da ne, pri nas eh, ni poplave filipinskih delavcev, ki natovarjajo in raztovarjajo. Ladje, naši polski in drugi kolegi bodo zavrnili ta predlog, kaj ti verjamemo v konkurenco med pristaniči, ne pa preskriptivno konkurenco. Saj to je pomembna gonilna sila eh, konkurenčnosti in rasti. Predlog komisije je bil preveč birokratski in eh, ne sodi dobro v naš britanski sistem zasebnih pristanišč. Pozdravljamo stališče komisije pri določenih točkah, ampak pričana sem, da bodo naši lastniki, pristanišč in tudi sindikati še naprej nasprotovali in to odločno temu predlogu. To besedilo namreč bi še vedno lahko eh, o, o, ocenila, da je naša posebna pristojbina za odprta pristanišča eh, neke vrste omejitev za konkurenco. Prav tako nekatere skrbi, da bodo socialne določbe, ki jih predlaga poročevalec in drugi, predstavljali v bistvu prekomerno izvajanje evropske zakonodaje in bi preprečevalo prenos eh, delavcev iz enega ponudnika na drugega. Prav tako nas eh, skrbi, da kompromisni predlog ne vključuje manjših eh, pristanišč v določbah odprtih trga. In zato sem tudi vložila amendmaje, ki bi male pristanišča izključila iz te uredbe, kakor tudi tiste eh, amandmaje, ki bi omogočili uspešno konkuriranje med pristanišči, prav tako amandma, ki bi vsa zasebna pristanišča izključil iz te uredbe. Upam, da bo to deležno večinske podpore, čeprav moram reči, da bi naraje celoten predlog zavrnila. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Pavel Telička. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod Fleckenstein. Nekateri kolegi so dejali, da niso najbolj zadovoljni. No, lahko samo povem, da niti jaz nisem. In eh, številni tu verjetno nismo. Ampak vprašanje je, kakšne možnosti sploh so, alternativne možnosti. In jasno je nam vsem, da potrebujemo bolj dostopna pristanišča, da potrebujemo boljše upravljanje pristanišč in to pomeni kaj? To pomeni, da potrebujemo boljšo organizacijo. Prav tako se zastavlja vprašanje, ali naj za še določeno obdobje zahtevamo od zasebnih in javnih entitet, da ostajajo v pravni negotovosti. E, ja, nisem najbolj zadovoljen s tem e, predlogom. Določene stvari je še treba rešiti, ampak mislim, da je skrajni čas, da gremo v pogajanja in da se tekom pogajanj potem še izpili podrobnosti. Gospod predsedujoči, včasih je manj več in zato bi s tem pomembnim sporočilom tudi podaril preostalih 5 sekund komu drugemu. Hvala lepa. Hvala. Gospod Telička, se opravičujem, spremete modri karton, ko spe Majsner? Da, seveda. Gospa Majsner, izvolite. Ja, da sem pa kolega spravila v težave, ker je hotel oditi. Eh, spoštovani kolega Telička, eh, zdaj je teh pet sekund šlo, pa vendar. Rekli ste, da je tu premalo transparentnosti, da je premalo fleksibilnosti, ki se ponuje državam članicam, da se premalo bdi nad tem, da so pristanišča tako zelo raznolika, da se premalo storilo to, da bi se zasebnim držav, eh, pristaniščem omogočilo individualno odločeni. Kako vi menite, je s temi vprašanji? Ja, Gezina je to verjetno storila na lašč, ker ve, da zamujam na nek sestanek. No, ne, ne, resno, mislim, da tu gre za izboljšavo in to je vsekakor nekaj, pod kar se lahko podpišem. Vprašanje pa je, kaj je premalo učinkovito. Nekatere zadeve bo še treba rešiti in mislim, da bomo z prizadevanje vseh skupaj, zadeve lahko rešili. Še cela vrsta drugih zadev je, ampak v primerjavi s prejšnjimi poskusi je ta bistveno boljši, zato to lahko podprem in tudi dvignem roko v prid eh, nadaljnim pogajanjem in kot rečeno nadaljnemu piljenju tega predloga. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Marija Kilonen. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava okrog eh, te uredbe o pristrinjskih storitvah je bila zelo nacionalno obarvana in eh, tudi sama gleda na to problematiko z vidika finske. Na finskem je bil pristaniški sektor v hudih težavah v nedavnem eh, času. Leta 2015 smo pristaniške storitve preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo, ki posluje prosto na trgu. In eh, ta uredba in eh, zahteva, ki jih ta uredba prinaša, predstavlja nekaj, kar je za nas na finskem že tako ali tako ustaljenje vsakdan. Zdi se mi pomembno, da imamo enoten regulatorni okvir, kar zadeva organizacijo pristaniških storitev in tudi kar zadeva preglednost javnih investicij. Ta uredba morda sicer ni popolna, ampak eh, je pa kot takšna čisto dovolj dobra in zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem esenci za odločno delo in eh, upam, da bo parlament vendarle ohranil hladno glavo jutri in glasoval za. Hvala, zdaj pa gospa Karima Deli, ena minuta in pol gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. No, tretji že Evropska komisija poskuša usiliti liberalizacijo pristaniških storitev v Evropi. Samo spremenili ste ime, kar zdajva organizacijo pristaniških storitev in ne lažite nam. Tu gre zopet za to, da se izpostavlja eh, konkurenci eh, pristaniške storitve v celi vrsti pristanišč, eh, čeprav so ta pristanišča zelo raznolika. To, kar funkcionira v Rotterdamu, Hamburgu, eh, Antwerpnu, na katero odpare 20 odstotkov pretovora blaga v Evropi, morda ne funkcionira v Avru. In eh, vaša ocena učinka apsolutno ne upošteva specifik posameznih eh, pristanišč. Če hujše, usiljuje neko uravnilovko in ne spoštuje specifik zahtev ljudi. Eh, specifiko okolja, sociale in tako naprej. Naš edini cilj mora biti ohranjanje varnosti v pristaničih, ohranjanje eh, obale, obenem pa je treba zaščititi tudi delavce. Vse to vaš eh, predlog zdaj postavlja pod vprašaj in postavlja v nevarnost. In glavnih največjih pristanišč ne želite liberalizirati. In tu se treba vprašati, kako je z državnimi pomočmi. In Evropska komisija že leta zavrača objavo smernic za državne pomoči za pristanišča. Čeprav so bila določena eh, vprašanja rešena v pogajanjih, pa vendarle to besedilo ne omogoča prave varovalke, da bi lahko naredili korak naprej in v teh pogojih lahko glasujemo samo proti. Hvala lepa, gospa Deli. Zdaj pa besedo dobi gospa Roza D'Amato, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo se zdi, da vključuje razlike med različnimi evropskimi pristanišči. Najpomembnejši vidik tega poročila je odprava določil v zvezi z dostopom do trga pristaniških storitev in daje prednost fleksibilnejšim modelom organizacije in prepušča diskrecijsko pravico državam članicam. In ne moramo imeti enega samega uh, zakonodajnega uh, predpisa zakonodajne rešitve za vsa pristanišča. Pomembno je, da se spoštuje avtonomija, eh, transparentna pravila in da naša pristanišča postanejo bolj konkurenčna. Čeprav je to poročilo bilo deležno številnih sprememb, pa vendarle gre za pomembno eh, novost na področju evropske pristaniške politike in eh, tu je tudi pomembna socialna razsežnost. Veseli me, da to poročilo tudi prepoznava pomen eh, socialnih partnerjev, ko gre za avtomatizacijo in eh, tehnološke inovacije. Socialni dialog mora odigrati pomembno vlogo pri boju proti prekernemu delu in zato je po mojem mnenju to nekaj, kar še posebej pomembno v južnih evropskih državah. Storiti moramo vse za to, da se eh, transparentnost javnih eh, sredstev, eh, socialne eh, pravice, potem tudi majhna pristanišča ohranjajo v, tudi v, z, v, na podlagi tega besedila. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Besedo dobi gospod De Grandes Pascual. Minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Pristanišča so temeljna komponenta ustvarjanja integriranega, učinkovitega evropskega sistema oziroma omrežja, ki bo zagotavljal ustrezne storitve evropske industrije. Evropska komisija je zato že dvakrat poskušala, in to je zdaj tretji poskus, izboljšati eh, delovanje pristanišč. Namen tega je izboljšati konkurenčnost, tudi socialno varnost, učinkovitost, eh, transparentnost in poskusi so se spremenili v eh, nekaj, kar je polno izjem in kar je pomeril ukrojeno nekaterim strankam v logistični verigi. Zato, ko gre za Španijo, moramo povedati, da so pristanišča del javnega sektorja. Zato ni mogoče določiti tarif za njihovo delovanje, torej pristojbin. Španske izjeme so take, da bomo zaradi njih tudi glasovali proti predlogu. Predlog namreč ne upošteva ustrezno javnega interesa. Ehm, žal nam je, da bomo glasovali tako. Ne zato, ker ne bi bili dovolj eh, ambiciozni, temveč zato, ker bomo to zadevo, ki jo ureja predlog uredbe, še naprej obravnavali kot odprto zadevo. Okay, Hvala lepa. Besedo bi gospa Kristin Revo Dalon. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Besedila o pristaniških storitvah so vedno bila neka eh, mitološka stvaritev, ki je nikoli nismo videli. In po dolgih mesecih dela je Knut Fleckenstein, naš eh, poročevalec iz vrst socialistov, pripravil besedilo, o katerem bomo lahko jutri glasovali. To besedilo je rezultat eh, dolgih pogovorov, ki so privedli do kompromisa, ki je bistveno spremenil ultraliberalno prvotno zamisel komisije. Skupaj z ostalimi kolegi sem pripravila številne amandmaje in veseli me, da je Knut Fleckenstein številne upošteval. Tu gre za obveznost nacionalne eh, zastave, za tiste najbolj občutljive eh, storitve in to bo tudi zdaj stabiliziralo tisto prakso držav, ki to že počno. Prav tako imamo številne druge eh, socialne pravice. Črno na belem. Potem je tu tudi pomembno vprašanje transparentnosti, kar zadeva bistveno bolj enakopravno konkurenco med evropskimi eh, pristanišči, ampak eh, manjša pristanišča ne bodo eh, podvržena tolikšnim administrativnim bremenom kot velika. To besedilo omogoča tudi pomembne socialne varovalke, obenem pa prepušča državam članicam manevrski prostor, da ohranijo svoj nacionalni model. V Evropi je ogromno različnih eh, oblik organiziranosti pristanišč in nima smisla usiljevati enega samega. To besedilo je zadovoljivo in nikakor eh, ga ni smiselno zdaj poslabšati v trilogu. To je stališče poročevalca, ki je bil izvoljen in zato je pomembno, da bo to poročilo potrjeno s čim večjo večino jutri. Kajti jutri gre za glasovanje za besedilo, ki bo služilo kot osnova za trilog. Ne gre za besedilo za vsako ceno, ampak gre za to, da imamo dobro besedilo. Enkrat, ko bo dosežen dogovor s svetom in komisijo, se pa bo pojavilo vprašanje, ali je rezultat dober ali ne. Če bo temu tako, bo lahko parlament vsekakor uveljavil svojo pravico so zakonodajalca in predlog zavrnil. Hvala lepa, gospa Bilbao Barandika, ena minuta la eficiencia de los puertos europeos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Učinkovitost evropskih pristanišč je eden od ključnih elementov evropske konkurenčnosti. Poročilo je tako, da govori o uredbi, ki dodaja eh, konkurenčnost, učinkovitost, transparentnost eh, pristaniških infrastruktur. Povečala bo učinkovitost, tudi konkurenčnost in zagotovila kakovost za vse. Zmanjšala bo birokratsko breme, zaščitila bo eh, pravice uporabnikov in zagotovila, da bodo nekatere storitve oziroma službe ustrezno zagotovljeno. Recimo pilotaža naj bi bila ena od javnih služb brez intervencije javnega sektorja. Zauzemamo se za avtonomijo, profesionalnost in eh, svobodno konkurenco, s tem eh, bodo boljše tudi storitve, hkrati pa bodo omogočene inovacije. Pristojbine bodo oblikovane tako, da se bodo oblikovale eh, avtonomno. To slednje je nevarno za tiste, ki pa že imajo eh, zadevne omejitve. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedujoča. Rada bi omenila vidik, ki je za našo skupino bistven in sicer poročilo je po eni strani namenjeno liberalizaciji, po drugi strani pa zdaj pretirano se osredotoča na socialne pravice in uh, želi vzpostaviti model, ki bo zasnovan tako, da bo do zagotovljene bistvene socialne pravice. Menim, da je treba konkurenčnost sicer zagotoviti, vendar ne tako, da bo omogočen socialni dumping. Pristanišča morajo biti odprta, pregledna, konkurenčna, vendar pa tako, da ne bo zmanjšana uh, socialna uh, pravica. Gospod Koh, hvala lepa. Kolegi in kolegice, trud za liberalizacijo je nekaj, na kar se lahko dobro spomnim. Uh, že od leta 2001 in potem 2004 smo imeli opravka z različnimi svežnjami. To je zdaj že tretji. Čeprav se je sestava Evropskega parlamenta bistveno spremenila, pa parlament ostaja zvest eh, enemu pristopu in sicer pristopu, ki ne omogoča liberalizacije. Zato se zahvaljujem poročevalcu, ki se vse čas zauzema za svobodo organizacija in organiziranosti eh, pristanišč. Seveda so pristanišča v Evropi precej različna, zato je bilo težko pripraviti koherenten, popolnoma usklajen tekst. Menim, da je poročevalcu to v veliki meri uspelo. V njem lahko beremo zahteve glede preglednosti, nediskriminacije, potem ustrezne finančne strukture in pa ustrezno oblikovanih pristojbin. Poročilo prav tako se zauzema za ohranitev socialnih sistemov, obenem pa krepitev konkurenčnosti. Zato pozivam k glasovanju za. Hvala lepa. No, prisluhnila sem um, različnim um, mnenjem, ki so bile, eh, bila izražena tukaj. Pristaniški delavci so proti um, sedanjim predlogom in um, tudi proti temu, da se oblikujejo v pristaniščih novi socialni standardi. Dejstvo pa je, da novi eh, predlog izboljšuje socialno strukturo, saj se zauzema za ustrezno kvalificiranost, usposabljanje delavcev in ustrezne pogoje. Prav tako se zauzema za ustrezno kolektivno pogajanje, Menimo, da bi moralo to veljati tako za zasebna kot javna uh, pristanišča. Obstajajo še kar precejšnji problemi, s katerimi se je treba soočiti, recimo glede pravic delavcev pri storitvenem uh, prevozu. Uh, resen problem obstaja glede neobstoja javnega nadzora nad eh, pristaniškimi storitvami. Hvala lepa. Gospod Salini, hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala gospod komisarka, čestitke poročevalcu, poročevalcem v Senci, še posebej čestitke gospod Vozenberg in poročevalke v Senci za našo skupino. Poskus združevanja različnih eh, zahtev evropskih eh, pristanišč je nekaj, kar cenimo. Cenimo, če tudi odziv ali odgovor ni vedno najbolj zadovoljiv. Zdaj, kaj so tista področja, kjer bomo mi tekom trialoga vse čas kar se da natančno spremljali razmeri. Dejstvo je, da niso vsa pristanišča enaka in nekaj, kar se dogaja v severnoevropskih pristaniščih, ni enako temu, kar se odvija v južnoevropskih eh, pristaniščih. V moji državi, v eh, Italiji, imamo ogromno število potnikov, 7-8 eh, milijonov potnikov na leto, skoraj da 23 odstotkov na ravni celotne celine in zadevamo se ogromnih številk, kar je v količine blaga, več kot 75 odstotkov vsega blaga, več kot 35 eh, odstotkov vsega blaga v notranjem prometu. Zato je pomembno vse te zahteve na nek način uskladiti. In tudi socialnega vidika je treba eh, bdeti nad eh, tem, kar se odvija, kajti dejstvo je, da čakajo številne naša pristanišča še pomembne spremembe. Pomembno pa je tudi, da smo pozori na vse te razlike, ki morajo iti v smer velike enotne ureditve. Hvala lepa za eno minuto, gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo dolgo je delo v pristaniščih bilo napadano in sicer strani velikih kapitalistov in njihovih političnih podpornikov. Želeli so okleščiti delovno silo, zmanjšati um, njihova plačila, povečati dobičke. Vse to zaradi svetovne konkurence. Pristaniški sektor se privatizira in to povzroča tudi Evropska unija. Zahvaljujoč trojki in pa javnemu upravljanju pa se skuša zdaj uh, ura zavrteti tudi nazaj. Celo dlje želijo, ko gre za izkoriščanje delavcev celo to, da se ustanavljajo mm, navidezni sindikati. To je nespremljivo. Namreč komisija mora jasno uh, ugotoviti, da je zadeva na tem področju neustrezna. Hvala lepa, Lukačevska. Odžuco. Dejstvo je, je, dejstvo je, da je ta predlog boljši kot eh, prejšnji. Po 15 letih je Evropska unija končno šla v smer odličnih predpisov, ki ne puščajo nobenih eh, eh, nedorečenih interpretacij. In Poljska nima težav z transparentnostjo. Poljska ima predvsem pomisleke glede tistih določb, ki ne upoštevajo specifike evropskih pristanišči in sledijo načelu, da je en sam evropski pristop boljši kot pa ukrepanje na ravni držav članic. In s takšnim pristopom se ne moremo strinjati. Prav tako ne strinjamo tikšnih določb, ki krepijo birokracijo in eh, ki zahtevajo spremembe na področju številnih evropskih institucij. Na polskem imamo zelo dobre eh, predpise, ki zagotavljajo transparentnost, svobodno gospodarsko pobudo, eh, konkurenco, Eh, nadzor in polska pristanišča se zelo dobro razvijajo. Nas pa skrbi, da bodo eh, ti novi predpisi ta razvoj zavrli in zato bo polska delegacija glasovala proti tej eh, rešitvi, čeprav cenimo predsedujoča prekinja. Merci, Hvala lepa. Sedaj pa gremo v fazo, kaj ždi aj, ujemite mojo pozornost, deset jih imam na seznamu, gospod Polčak, eno minuto imate na voljo. Ni predsedkinja za udeljenje slova, ja bi jih robnjež vyjadril. Hvala lepa. Tudi jaz bi rad izrazil upanje, da bo ta tretji pus končno uspešen. Pozdravljam dejstvo, da se oddaljujemo od nekaterih ukrepov na socialni strani. Pa vendarle, kaj je pomembno? Pomembno je, da komisija spodbudi enotna pravila glede organiziranosti pristanišč. Konkurenčnost je dovolj. Trenutno vidimo, da je stanje na trgu izkoriščeno, izrabljeno v okviru tako imenovanih tranzitnih storitev. Češka republika ki nima morja, bi si želela, da bi bil sektor povezan s transparentnostjo in pa jasnimi pravili. Hvala, gospod Hovig. Pristanišča so zagotovo velika možnost razvoja in pa konkurenčnosti. Pri nas eh, obstajajo ogromna eh, pristanišča, ki zagotavljajo tudi delovna mesta in pa investicije. Eh, to so pristanišče v Londonu, eh, mnoga druga pristanišča, recimo v Norfolku in tako naprej. Eh, moj prijatelj Knut Flekenstein spodbuja konkurenčnost med evropskimi pristanišči in želi omogočiti državno podporo. Skrbi me ta uredba v skupinskih izjemah skrbi me tudi, kaj lahko ta novi sistem naredi za oziroma proti okolju. Britanska vlada je proti eh, seveda socialnim nepravinčnostim in pa brez poselnosti, vendar pa želim, da se podprejo sistemi kolektivnega pogajanja in pa ustreznega, eh, ustrezne zaščite delovnih mest. Zaključite, gospod Hoj, gospod Tomašič. Najlepša hvala. To poročilo predstavlja kakovostne izboljšave glede na predlog komisije, še zlasti eh, glede eh, sistema upravljanja. Menim, da je tu treba zavrniti enoten model za vse in upoštevati razliko med posameznimi pristanišči ter upoštevati različne pogoje, ki tam veljajo. Eh, Tako je treba tudi izkoristiti boljše potencijale, ki jih ponuja ravno taka raznolikost. Treba je spostaviti tudi minimalne zahteve glede kakovosti, vendar žal prepogosto najdemo rešitve v slabih univerzalnih rešitvah in videti je, da bo sedaj spet tako. Pomembna je seveda tudi finančna preglednost pri uporabi javnih sredstev, ustrajanje na načeljih, sorazmernosti, eh, kjer ne bomo govorili o določenih možnostih zlorab zaradi nesorazmernosti, je tudi korak, ki je pozitiven in ga podpiram. Hvala lepa, gospod Tremozo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisarka Bulc kolegi, kolegice, ta uredba je dober poskus za to, da bi vzpostavili enaka pravila za vse evropska pristanišča in da bi ukrepili njihovo konkurenčnost. Ampak eh, v nekaterih državah članista želijo ohraniti posel kot do zdaj, business as usual želijo imeti decentraliziran sistem, želijo zaščititi nekatera pristanišča in ne omogočiti interesov uporabnikov. Evropa bi morala tukaj ravnati praktično. Evropa bi morala ravnati tako, da bi, kot jaz, sprejela predlog uredbe in da bi ustrezno sodelovali v trialogu v okviru sveta. Spoštovana komisarka, spoštovana predsedujoča, eh, ta uredba, ta dokument ne bi torej po eh, mnenju predlagatelja izboljšal konkurenčnost, transparentnost, manj birokracije za uporabnike. Po eh, mnenju komisarke ponuja pogled v prihodnost, modernizacija pristanišč. Seveda pristanišča pomenijo vrata v svet. Eh, um, večkrat je bilo danes omenjen tudi problem eh, delovnih mest seveda tukaj ne govorimo kar tako o delovnih mestih eh, želimo si seveda dostojnih delovnih mest za dostojno plačilo in torej tudi ustrezno nadaljevanje pogajanj o kolektivnih pogodbah ker seveda na prvem mestu je tudi varnost in pa seveda socialne pravice glede na to da se poskuša doseči čim bolj enakopraven položaj tudi glede na eh, evropski proračun pričakujem da eh, bo tudi s strani komisije poskrbljeno kolikor se to da za uravnotežen razvoj eh, pristanišč glede tudi na njihove različnosti in prednosti. Najlepša hvala. V mojem volilnem okrožju je eh, predvsem pomembno vprašanje zaposljivosti in to je pri nas odvisno od stanja v pristaniščih. In najslabši možni čas ste izbrali, da pristaniščem naložite še več predpisov in umetnih ureditev, še zlasti v luči prihodnega referenduma v naši državi. Namreč vse to nima ničesar opraviti z Evropsko unijo in zato bomo tudi nasprotovali. Tisti, ki morajo upravljati s pristanišči, so tisti, ki živijo v njih, torej Britanci. Hvala, gospa predsedujoča. Danes bi rada spregovorila v imenu severnojskih pristanišč, ki jih bo ta predlog dobesedno uničil. Še enkrat vidimo, kako Evropa poskuša uporabiti en in isti model za vse. In vse to s pretvezo vzpostavljanja neodvisnega konkurenčnega sektorja. Pri nas gre za 700 podjetij, ki delujejo v prestaniščih, 22 tisoč ljudi dela v prestaniščih, letni promet znaša več kot 30 milijard evrov. In To je velik prispevek v našo lokalno gospodarstvo. Tako da Evropska unija res ne more kar tako z eno roko na hitro odpraviti z vsemi temi prednostmi za naše ljudi. Ne verjamemo, da bodo s tem ustvarjena nova delovna mesta. S tem ne bomo dosegli večjega reda in preglednosti, temveč bodo vsi, ki upravljajo storitev v pristanišču, zgolj kaznovani. In to je samo začetek sorodnih ukrepov. Zato bom jutri glasovala proti. Gospa Doc, eh, gospod Flickenstein ima modri karton za vas, če ga želite sprejeti. Gospa Doc, ali boste sprejeli modri karton gospoda Flickensteina? Euh, zelo na kratko gospa kolegica mi lahko omenite primer dva tri tega kaj imate v mislih ko govorite o zaščiti severnoirskega gospodarstva in kaj ogroža severnoirsko gospodarstvo, zlasti tisto v pristaniščih. Vaša pristanišča bi lahko zelo veliko pridobila s to uredbo najlepša hvala poročevalcu za njegovo vprašanje namreč eh, lahko potrdim gospodu poročevalcu da sem se na dolgo in široko posvetovala severnoirskimi pristanišči ki so absolutno proti tovrstnim spremembam. Menijo, da so protikonkurenčni, da blokirajo gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. In eh, če ne govorim samo o Belfastu, ki je relativno majno prestanišče, ampak 22 tisoč delovnih mest je vseeno pomembnih za nas. Gospod Kelly. Kot, eh, podobno kot na Severnem Irskem so tudi za nas eh, pristanišča zelo pomembna in mislim, da je še zlasti eh, Eh, pomembno, kako obravnavamo vlogo pomorskega sektorja, eh, potem tudi prevozništva, špediterstva in vsega, kar izhaja iz povezave s pristanišči. Namreč mi smo zelo odvisni od čezmorskega prometa, nismo proti preglednosti in konkurenčnosti, ampak menim, da moramo vzpostaviti tudi ustrezne prometne koridorje eh, s pomembnimi pristanišči, kar velja predvsem za evropska pristanišča. In še zlasti, če se zavedamo, da pristanišča na drugih kontinentih razvijajo svoje zmogljivosti, kot naprimer Šanghaj in Panamski prekop. Hvala lepa naslednja govornica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poskus evropeizacije pristanišč naj bi pomenil večjo konkurenčnost, ampak to pomeni potem konkurenčnost med pristanišči. V vključno z vsemi pristaniškimi storitvami, pilotiranjem in tako naprej ob upoštevanju varnosti vseh zaposlenih in posadk. Strenjam se s tem, da izboljšamo pogoje in eh, mislim, da ne moremo sprejeti pravil, ki bodo ogrožalo obstoj teh delovnih mest. Moramo pa poskrbeti za večjo preglednost, da ne bo prihajalo do zlorab in da bomo lahko spremljali porabo javnih sredstev, ker nekatera pristanišča pač veliko pridobijo ravno s črpanjem iz raznih skladov. Bojim pa se, da bo ta predlog nekoliko razvodenil namen, ki je bil prvoten in zato bom tudi glasovala proti, ker to ne ustreza situaciji v Španiji. Gospa Rovnan bo konča govornica. Hvala lepa, predsedujoča. Ta predlog je sicer dober je pa bil bistveno razvodenjen, tudi zamuja nekoliko, ni popoln, ampak konec koncev ima več pozitivnih rešitev kot negativnih. Pristanišča v Evropski uniji potrebujejo jasnejša pravila igre in seveda tudi preglednost, ki je v interesu vseh nas. Menim, da bo to besedilo predstavljalo bistveno izboljšavo in bom glasovala za njo. Gospa Bulc, imate besedo. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, želim se vam zahvaliti za to zelo zanimivo razpravo. Pozorno sem prisluhnila vsem vašim komentarjem vendar nekateri podatki, na katerih temelijo vaši argumenti, pa so vendarle nekoliko zastareli. Sedaj se osredotočamo na posodabljanje pristanišč, na ozelenitev pristanišč, tako da bodo lahko tudi bolj socialno odgovorna in bolj inovativna. Prednosti bodo za vsa pristanišča enake, ne pa namenjene zgolj nekaterim severnim pristaniščem. Eh, prav tako bomo poskrbeli za ustrezno ravnotežje med nacionalno ravnjo in ravnjo Evropske unije in upoštevali raznolikost okolja po posameznih državah. Potrebujemo pa jasne zakonodajne okvire za pristanišča. Sedaj potrebujemo tudi pravi zagon za funkcioniranje transevropske prometne mreže, ki bo prispevala tudi k rasti pristanišč in bo tudi povečala možnosti zaposlovanja. Glede nekaterih komentarjev, eh, glede avtonomnosti pristanišč in eh, zaračunavanja pristaniških eh, infrastrukturnih pristojbin, pričakujem veliko od trialoga svet meni, da uredba ne sme preprečiti državam članicam, da ne bi imele vpliva na to, kar se dogaja v njihovih pristaniščih in na oblikovanje pristopin. Komisija se že veseli plodnih razprav v okviru trialoga. Eh, nekateri ste menili, da smo zanemarili zasebne luke leteh ne nameravamo zanemariti, vendar hočemo preprečiti zlorabe, še zlasti, kadar gre za izkrivljanje konkurenčnosti z drugimi pristanišči. Eh, potem, eh, glede tiste, ki ste menili, eh, da nismo dovolj upoštevali okolja. Veliko je prednosti za okolje v tem predlogu in ta uredba bo še nadalje iskala in znajdbo nove metode tudi glede na okoljevarstveno učinkovitost pristanišč in plovil v njih. Eh, hočemo pa prav tako zagotoviti boljše dostopanje do trga in zagotoviti privlačnost pristanič eh, za investitorje. To pomeni, da bomo poskušali vstreči tudi tistim, ki vas je skrbil deseti člen. Eh, premestitev delavcev in eh, ustrezna pravila glede trga dela ostajajo še nadalje v nacionalni pristojnosti, ker je to izhajalo iz socialnega dialoga s socialnimi partnerji. Upam, da bomo vse to uspeli razjasniti tekom trialoga in upam, da ste s tem da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo poročevalcu in poročevalcem eh, v senci za ustrajanje. Poročilo je uravnovešeno, to pravijo eh, vsi deležniki in eh, tu vidimo tudi, kaj lahko dosežemo jutri s pozitivno podporo. Lahko dobimo uravnovešen sporazum o pristaniščih, ki bo okrepil skupno prometno območje in skupni trg, ki je velik dosežek Evropske unije. Spodbujam vas, da to podprete. Pripravljeni smo na trialoge, ki lahko prinesejo dokončno rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fleckenstein. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, imeli smo dolgo in intenzivno razpravo zlasti z eh, sindikati. Ob, upravljavci pri eh, stanišče v Trstu, Rijeki, Portu, eh, Antwerpnu, Hamburgu in tako naprej. Vedeli smo, da potrebujemo uh, dober eh, sprejemljiv kompromis eh, ki ga podpirajo deležniki v čim večji meri. po petnajst letih eh, razprave po političnih stavkah po poškodovani zunanji fasadi strasbourškega parlamenta tega se starejši še spominjate nam je uspelo doseči dogovor za zaključek vam želim prebrati eh, nekaj iz elektronskega dopisa, ki smo ga prejeli. 8. Eh, marca bo Evropski parlament glasoval o poročilu Fleckenstein o predlogu za eh, pristanišča. Eh, organizacije ki predstavljajo pristanišča cenijo prizadevanja poročevalca in poročevalcev v senci da dosežejo uravnovešeno kompromisno besedilo z vključujočim dialogom z različnimi deležniki. Eh, prepričani smo da eh, delo poročevalca in poročevalcev v senci zasluži podporo na plenarnem zasedanju in to to je podpisala generalna eh, sekretarka espo eh, pod EFT eh, generalni sekretar Boltzmann Association in kapitan Dirk Vale. In sedaj moje vprašanje kritikom. Ali je mogoče da se ne motijo vsi tisti, ki morajo s tem delati in nam priporočajo potrditev. Hvala lepa. Glasovanje bo jutri. Počakajmo, da se gospa Đorđeva usede. l'ordre du jour appelle le rapport de monsieur Javor. Hvala lepa. Sledi poročilo gospoda Javorja, letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljofijam. Gospod Javor, izvolite.